signor presidente onorevoli colleghi la commissione continuiamo con eh, il dibattito. je moc rozprava in sicer eh, je sedaj na vrsti eh, razprava o aktu za enotni digitalni trg aktu za enotni digitalni trg na proti, to je poročilo gospe Kalas in gospe Gephardt. Spetjamo, ki ci sia questo. No, čakali bomo, da bodo uh, naredili te uh, posnetke. Hvala. Dicevamo, uh, Torej, rekel sem, da je naslednja točka na dnevnem redu aktu za enotni digitalni trg naproti. Eh, dobi, eh, besedo dobi gospa Kalas kot poročevalka. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se želela zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila, zlasti soporočevalki gospe Gebhardt in pa vsem poročevalcem v Senci. Vesela sem, da to poročilo jasno izjavlja, da potrebujemo eh, proinovacijsko politiko v Evropski uniji. Če želimo podjetjem dati možnost eh, inovacij, moramo poslati jasen signal, da podpiramo inovacij. Podjetja opuščajo stare proizvode, zato da bi lahko napravila prostor za nove. In uh, mi moramo temu slediti, če stari proizvodi več niso, ne služijo svojemu namenu, um, jih moramo opustiti. Vesela sem, da to poročilo uh, podpira idejo gospodarstva delitve in da opozarja na ovire, ki še vedno obstajajo med državami članic, ovirajo države članice pri njihovi rasti in jim onemogočajo, da spremejo ustrezen okvir za konkurenčnost. Uh, velike multinacionalke so opremljene z orodjem, lahko eh, se soočajo z zapletenimi pravili, ampak tukaj so pomembna predvsem majhna in srednja velika podjetja in ravno njim te ovire najbolj škodijo. Tako da pričakujem, da bo komisija ostala proaktivna, da bo še naprej uh, se prizadevala za ohranjanje enotnega trga uh, tudi na področju digitalnih storitev. To velja tudi za uh, internet stra, za vele podatke in pa internet stvari. Če ne bomo imeli skupnega pristopa, eh, če ne bomo poskrbeli za standardizacijo, za kibernetsko varnost, za prost pretok podatkov, potem ne bomo mogli eh, izkoristiti vseh potencijalov, ki jih te storitve ponujajo. To pa je bistvenega pomena za rast. Um, internet mora ostati odprta, neutralna platforma za inovacije, za komunikacijo. Uh, um, treba je tudi omejiti odgovornost posrednikov. Um, ponudniki internetnih storitev ne smejo nadomestiti um, organov kazenskega pregona pri svojem delu. Treba je zaščititi uh, tako um, svobodo govora, kakor tudi poskrbeti za določeno mero cenzure. Zagotoviti moramo, da bodo državljani lahko imeli nadzor nad uporabo njihovih podatkov. Prav tako moramo omogočiti mm, prehod iz enega ponudnika na drugega. Potrošnikom pa mora biti zagotovljena tudi osnovna stopnja varnosti, recimo e, kodifikacija, posodabljanje programske opreme in tako naprej. Na ta način lahko opolnomočimo naše državljane. Eh, to je naša naloga. Ni pa naša naloga, da ljudem nalagamo, kako naj živijo in kakšne storitve naj uporabljajo. Zato naša skupina močno nasprotuje osmemu odstavku in upam, da boste podprli naš predlog spremembe 24. Ne na zadnje je posameznik tisti, ki mora odločati o tem, eh, kdaj odložiti telefon. Mi se moramo sredotočiti na to, kako olajšati življenje za državljano, tudi recimo EU prava je dober zgled za to. Um, dobro načelo je, da uh, uporabniki samo enkrat dajo na voljo vse potrebne informacije uh, javni upravi. Uh, dobro je, da parlament v tem poročilu zahteva to načelo. No, veliko bi še lahko povedala o tem pomembnem poročilu, ampak uh, toliko za enkrat z moje strani. Veselim se razprave. Eh, Najlepša hvala. Gospa Kalas, eh, druga poročevalka pa je gospa eh, Gebhardt. Štiri minute.

poudarila pomen gospodarstva deljenja, čeprav se na začetku sploh ni želela pogajati o tem. No, to kaže na to, da so pogajanja bila zelo plodna in pri tem bom tudi začela. To je področje, ki um, manjka v sporočilu komisije in prav tukaj gre za pravice delavcev, za socialne pravice, uh, če recimo pomislimo o skupnih prostorih uh, za. Um, v podjetjih in tako naprej. To je tema, ki jo ne smemo zanemarjati. Gospe in gospodje, digitalni enotni trg je treba zastaviti na evropski način, kajti ta, enot, eh, ta prostor je preprosto brez meja. Če gre za nakupe, eh, tukaj zelo jasno pravimo. Dobro se nam zdi, da je Evropska komisija 9. decembra podala predlog um, o tem, kako napredovati na tem področju. Uh, Um, no, seveda pa to ne pomeni, da bomo sprejeli različna pravila za nakupe na spletu in uh, materialne nakupe. To bi služilo samo uh, zmedi med eh, potrošniki, med majhnimi in vse velikimi podjetji, ki jih želimo s tem poročilom podpreti. Ne moremo postopati potem tako, kot je to predlagala Evropska komisija. Tukaj bo potrebnih še nekaj več razpravati. Um, ehm, spoštovani kolegi in kolegice z Evropsko komisijo eh, se popolnoma strinjamo na naslednjem področju eh, in sicer, da se je treba boriti proti geografskemu blokiranju. Ni spremljivo, da državljani in državljanke oviramo pri tem, da izkoristijo enotni trg. In to samo zato, ker imajo napačen naslov, ker imajo napačno narodnost ali pa ker je bila njihova kreditna kartica izdana v napačni državi. Eh, potem ne moremo govoriti o Evropski uniji prostega gibanja, ehm, ki si jo želimo. Tudi tukaj bo potrebnih še nekaj več eh, pogajanj zato da bomo lahko napredovali na tem področju. Enako velja za področje digitalnih vsebin. Tudi tukaj ne, eh, ni spremljivo, da prihaja do tolikšne razdrobljenosti. Um, nekateri poslovni modeli bi tukaj lahko privedli do monopola, vsaj preprosto ni, ni zagotovljena dovolj konkurenčnosti. Želimo, da državljani, če nekje kupijo nek lahko naročnino, lahko to uporabljajo po celotni Evropski uniji. E, če ne bomo uresničili tega pogoja, potem ne bomo imeli Evropske unije prostega gibanja, ki e, um, jo tako zelo čislamo. E, no, kolegi in kolegice, ne morem našteti vseh pomembnih področjih v štirih minutah, ampak vseeno bi želela podariti še neko točko, ki je bila Eh, nekoliko sporna pri naših pogajanjih in sicer gre za um, e-upravo. Tukaj je treba poskrbeti za to, da bomo eh, poenostavili postopke eh, z novimi digitalnimi storitvami. No, seveda pa je treba ob tem razmisliti tudi o vprašanju varstve, varstva zasebnih podatkov. Ponekod bi ob uvajanju e-uprave lahko uh, kršili tudi uh, ustavno pravo določenih držav člani, tako da moramo poskrbeti za poenostavitev na eni strani, istočasno pa moramo spoštovati uh, načelo varstva osebnih podatkov in pa ustavno pravo v posameznih državah članicah. Moj čas se izteka, veliko bi lahko še povedala o tem poročilu. O zaključku bi se, se, bi se samo še zahvalila za dobro sodelovanje, za soporočevalko z poročevalci v senci. Eh, zahvalila bi se vsem eh, sodelovcem, ki so prispevali svoje. Moram povedati, da me je to delo eh, zelo veselilo, kljub temu, da je bilo nekoliko zapleteno. Slišali smo eh, mnenje obih poročevalk. Eh, pozdravljam eh, tudi vse, ki sodelujete pri tej razpravi. Sedaj pa bomo slišali mnenje odborov v imenu odbora Ekon Renato Soro za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi v odboru Ekon. Smo se skušali osredotočiti le na nekaj točk pri tej izjemno obsežni temi. To je zelo, pomembna eh, cena, eh, zelo pomembno področje, eh, ustvarja 400, milijard, 400 milijard letno. In zaradi tega mislim, da je potrebno zagotoviti enakopravn destop do uh, digitalnih storitev. Storitve za državljane morajo biti v večji meri digitalizirane. Potrebno je poskrbeti za davčno usklajevanje. To je zagotovo ena izmed prioritet, uh, če želimo uh, zagotoviti uh, večjo konkurenčnost podjetij in pa rast uh, e-trgovine. Poleg tega je potrebno uh, okrepiti eh, tudi eh, spletne veščine, eh, tako da bodo državljani lažje uporabljali spletne storitve. Potrebno je spodbujati ustvarjanje novih podjetij v Evropi ali pa moramo pomagati podjetjem, da rastejo. Opozorili smo tudi na nevarnost ustvarjanja novih monopolov. Eh, monopoli zlahka nastanejo eh, in eh, sicer tudi zaradi nekoliko nenavadnih lasnosti digitalnih storitev. Zaključil sem. Gospa Steinruck, tudi vi dobite minuto v imenu odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Hvala lepa. No, če bi upoštevali želje odbora Empl, bi v tem poročilu močneje povdarili digitalni trg dela, kajti to ponuja velike možnosti za našo družbo. Izključno se zahvaljujem Evelin eh, Gebhardt, da eh, je povdarila to področje eh, pravice delavcev, socialne pravice. Eh, jasno je, da ne moremo zaustaviti digitalnega premika, ampak ob tem moramo jasno analizirati, kako bo to vplivalo na oblike dela, na socialne sisteme. Tukaj bi morala komisija še upraviti svojo domačo nalogo. Razmisliti je treba o nadaljem izobraževanju, vseživljenskem eh, učenju, o institucionaliziranem učenju in moramo razmisliti tudi o tako imenovanem crowd workingu, torej gospodarstv, to gospodarstvo deljenja. Kakšen, eh, kakšne posledice imajo te nove oblike dela? Eh, temu je treba prilagoditi tudi naš zakonodajni okvir, tako da bomo lahko eh, zagotovili varna in dobra delovna mesta tudi v digitalni dobi. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Kilonen v imenu odbora za promet in turizem. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, zahvaljujem se poročevalkama in pa vsem, ki so sodelovali pri pripravi eh, tega poročila. Eh, pozdravljam dejstvo, da je parlament lahko sprejel skupno stališče o tej pomembni zadevi. Sektor eh, za promet je eden izmed tistih, ki lahko ima velike koristi od digitalizacije. Promet in logistika eh, bosta na ta način postala eh, bolj eh, učinkovita, trajnostna v prihodnosti. Uporaba prometnih podatkov se je izboljšala. Prišlo je tudi do velikih eh, sprememb na področju ponudbe in eh, popraševanja prometnih storitev ravno zaradi razvoja eh, digitalne, digi, digitalnih storitev. Ko ob prehodu na digitalne storitve je treba sprejeti tudi skupna pravila, ki morajo upoštevati potrebe potrošnikov. Sedaj pa gospa Kamerevert za minuto v imenu odbora za kulturo in izobraževanje. Hvala lepa. Digitalizacija povzroča velike spremembe. To lahko opazujemo tudi pri radioteleviziji. In te spremembe še niso eh, končne. Pravzaprav eh, so eh, audiovizualne vsebine vedno bolj pomembne, zlasti med mladimi ljudmi, ampak vedno bolj uh, jih ti spremljajo po spletnih uh, kanalih. Če želimo, da bo audio-vizualni eh, uh, sektor še vedno pomemben v prihodnosti, da bo prispeval k oblikovanju stolišč, stališč, moramo poskrbeti za to, da bodo te storitve odprte tudi na internetu. Uh, to je treba urediti tudi s pomočjo direktive. Uh, tukaj podpiram uh, uh, ključna načela, ki so zapisana v poročilu, vendar pa je treba poskrbeti za to, da bo digitalizacija pomenila uspeh tudi za kreativne industrije. Treba je ustvariti dodano vrednost na pravičen način in treba je poskrbeti za um, usklajeno odgovornost, ki naj bo porazdeljena med posredniki, ponudniki in pa potrošniki. Prav tako zahtevamo večji angažma vseh pri razvoju um, medijskih kompetenc. Eh, to eh, bo glede na razširenost uporabe med mladimi ljudmi pravzaprav postala nekakšna medgeneracijska naloga. Gospod Džembacki v imenu odbora za pravne zadeve. Kaj so cene dokladček na stanovišče tudi? No- Hvala lepa. Uh, sem poročevalec uh, za to področje v imenu odbora za pravne zadeve. Zahvaljujem se poročevalkama za dosje. Uh, zaradi naših skupnih prizadevanj nam je uspelo eh, pripraviti dobro uravnoteženo poročilo. Poročilo eh, danes um, določa glavna načela na področju prenosljivosti podatkov, prav tako pa se posvečamo recimo avtorskim pravicam. Tukaj nam predlog mm, komisije ponuja dobro osnovo, dobro, dobre smernice, vendar pa moramo prihodnosti narediti. Uh, Eh, še veliko, ne smemo že sedaj um, sprejemati zakonodaje o področjih, ki še niso bila dovolj dobro analizirana. Uh, ne smemo ravnati preuranjeno. Poročilo bo prav gotovo dobilo veliko podporo. Najlepša hvala, gospod Čembacki. Sedaj pa gospod Boni v imenu odbora Libe. Tudi vi dobite minuto. Hvala lepa, zahvaljujem se za to uravnoteženo, dobro strukturirano poročilo. Eh, tudi na področju državljanskih svoboščin. Eh, to poročilo ima jasno sporočilo. Digitalizacija Evropske unije potrebujemo. Kaj tukaj pomeni uravnotežen pristop? To pomeni, da še nismo na tisti točki, ko bi lahko rekli, da potrebujemo. Um, harmonizacijo na določenih področjih. Najprej treba urediti področja spektra, um, rudarjanja s podatki uh, in tako naprej. Tukaj nas čaka še veliko dela. Istočasno pa smo nasegli napredek na področju direktive o uh, zasebnosti, dosegli smo ravnoteženost med varnostnimi potrebami, poslovnimi priložnostmi in pa varstvo osebnih podatkov v tej dobi. Uh, vele podatkov. Eh, s tem predlogom kažemo na to, da razumemo pomen eh, varstva osebnih podatkov eh, v času gospodarstva, ki ga poganja predvsem izmenjava podatkov. Sedaj pa moramo začeti razpravo o tem, kako izmenjavati podatkov, kaj pomeni lasništvo podatkov, kako naj bodo ti podatki obravnavani na varen način in prav tako se treba posvetiti po področju zase, zasebnosti po dizajnu sedaj pa v imenu komisije podpredsednik ansip hvala lepa gospod predsedujoči spoštovani poslanci evropska unija je v težkih časih. To poročilo o enotnem digitalnem trgu je zelo pomembno poročilo, ki pokriva celo vrsto pomembnih tem za Evropsko unijo. Treba je zagotoviti, da bodo državljani, potrošniki, podjetja um, imeli koristi od dobro delujočega enotnega digitalnega trga. To je glavna prednostna naloga za sedanjo komisijo. Prav tako je to področje. Uh, Eh, kjer lahko pokažemo marsikateri pozitivni rezultat. Eh, ključnega pomena je, eh, da so zakonodajalci dobro sodelujejo med seboj od vsega začetka. Zahvaljujem se poročevalkama vsem in vsem drugim poslancem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Enot, strategija za enotni digitalni trg identificira 16 ključnih področji. Decembra leta 2015 smo že objavili sporočilo o avtorskih pravicah z zakonodajnim predlogom o čezmejni prenosljivosti. To pomeni, da želimo zagotoviti, da bodo naročniki spletnih storitev imeli dostop do teh storitev, za katere so plačali, tudi ko so Eh, ko se nahajajo v drugi državi članici. Eh, ta predlog zastavlja politične cilje in eh, predlaga konkretne ukrepe ter časovnico. Prav tako smo podali zakonodajni predlog za nova pravila, s katerimi skušamo izboljšati zaščito potrošnikov, ki kupujejo storitve ali pa blago po spletu in to po vsej Evropski uniji. Uh, Ehm, in eh, omogočiti želimo tudi podjetjem, da razširijo svojo spletno prodajo. Eh, kakor eh, ste lahko opazili, smo že poskrbeli za nekaj bistvenih prednosti na področju enotnega digitalnega trga. To se bo nadaljevalo tudi v letu 2016 um, pri iskanju skupne rešitve za geografsko blokiranje želimo olajšati plačevanje DDV-ja za, podje, za podjetja um, in uh, druge ukrepe. Geografsko blokiranje ni v skladu z idejo o enotnem trgu, ki mora biti brez diskriminacije, brez meja. Uh, ne sme biti diskriminacija na osnovi narodnosti ali pa uh, bivališča potrošniki, podjetja, majhna in srednja velika podjetja želijo podpirati evropsko industrijo. Uh, Eh, treba je pozdraviti ta prehod na digitalno do, eh, v digitalno dobo. To je bistvenega pomena za rast in pa za poslovanje. Eh, digitalna, digitalno gospodarstvo je eno izmed glavnih stebrov evropskega gospodarstva. Prav tako se moramo osredotočiti na usposobljenost delovne sile. V naslednjih mesecih bomo revidirali pravila, ki veljajo tudi za uh, telekomunikacijske storitve, za audiovizualne storitve in pa za e zasebnost. Izboljšali bomo bomo kibernetsko varnost, posvetili se bomo pre, um, računalništvo v oblaki in podpirali uh, razvoj um, um, vseevropskega računal, znanstvenega pristopa k računalništvu v oblaku. Izboljšali bomo tudi določbe na področju e-zasebnosti. Upam, da bo digitalna agenda postala zgodba o uspehu. Sure. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa mnenje poslanskih skupin, eh, najprej Evropska ljudska stranka in gospa Virkonen za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Tudi jaz bi se rada zahvalila poročevalkama in tudi vsem odborom za odlično sodelovanje. Naša skupina podpira to poročilo. Želimo hiter razvoj evropskega digitalnega trga. To se nam zdi zelo pomembno tudi z vidika zagotavljanja konkurenčnosti, rasti in pa ustvarjanja novih delovnih mest. V tem trenutku zaostajamo na tem področju eh, in sicer eh, v primerjavi z ZDA in pa eh, Azijo. Nove storitve morajo biti usklajene eh, z že tradicionalnimi storitvami. To velja recimo za eh, spletne knjige, eh, ki jih je potrebno obdavčiti na enak način kot tradicionalne knjige. Poskrbeti moramo za to, da pravila ne bodo preveč zapletena, da bomo dovolj prožni, da bomo izkoristili vse možnosti, ki jih ponuja splet. Še prav posebej me veseli, da je Evropski eh, parlament sprejel odločitev, da v svojem eh, poročilu eh, odpravi nepotrebno geografsko blokiranje. To je pomembno tudi za potrošnike. Spletne storitve morajo biti na voljo čezmejno, tako kot tudi vse druge storitve. Predstavljajo veliko priložnost za evropska podjetja in eh, Sedaj moramo vsa majhna in srednje velika podjetja spodbuditi, da to možnost tudi izkoristijo. Hvala lepa. Smo uh, v delu razprave, kjer svoje mnenje izražajo poslanske skupine. Zato uh, menim, da bi bila uporaba modrega kartona v tem trenutku neprimerna. Uh, počakajte malo. Eh, v imenu skupine socialistov in demokratov gospa Kumpola Natri. Mija Petra izvoli. Hvala lepa. Možnosti vlagan, eh, ustvarjanje novih delovnih mest, zagotovitev boljših storitev in pa zaupanje v evropsko mladino. Vse to so izzivi, eh, ki se pojavljajo na tem področju in izkoristiti moramo vse možnosti, ki so nam na voljo. Naša skupina meni, da je notranji trg eh, priložnost eh, za rast in pa za ustvarjanje novih delovnih mest. Digitalni trg v zadnjih letih raste hitreje kot drugi trgi in eh, zato eh, so prednostne naloge Evropske komisije povsem eh, pravilno zastavljanje. Eh, notranji trg na področju digitalnih storitev predstavlja veliko priložnost za vzpostavitev pravičnejše digitalne družbe. Na ta način bomo morda lahko zapolnili digitalno vrzel, ki se je že pojavila eh, tako na področju infrastrukture, kot tudi na eh, področju znanja evropskih državljanov. Vsi državljani morajo imeti dostop do digitalnih storitev, do javnih spletnih storitev, pa tudi do zasebnih spletnih storitev poskrbeti moramo za to, da eh, te storitve ne bodo novo področje socialnega izključevanja. Vsi eh, moramo biti udeleženi. Evropska unija mora ponovno prevzeti vodilno vlogo eh, na tem področju in potrebno je najti smotrne rešitve. V Evropski uniji moramo imeti najbolj razvito in najvarnejšo digitalno infrastrukturo dokument eh, govori o evropskih inovacijah, o kritični infrastrukturi in pa o uh, odprtem spletu za uh, podjetja uh, in pa za državljane. Potrebujemo uh, dobre rešitve. Digitalizacija je pomembna tudi na področju raziskav. Evropske raziskave so izjemno pomembne, kajti kakšna je pravzaprav korist notranjega trga in digitalnih storitev, če uh, so te storitve omejene eh, zgolj na nacionalno območje. Potrebno je ukiniti eh, meje in eh, poskrbeti za eh, čezmejne digitalne storitve. Na ta način eh, bomo našli nove rešitve tudi za proizvodnjo in za vsakdanje življenje. Da bi bili uspešni, pa je potrebno poskrbeti za digitalizacijo že obstoječe industrije. Evropska komisija pravi, da bomo na ta način ustvarili eh, nova delovna mesta in da eh, se bomo borili proti pojavu selitve eh, delovnih mest eh, izven Evropske unije potrebujemo nova pravila za digitalno prihodnost in eh, skupina socialistov in demokratov meni, da je digitalizacija eh, nova priložnost za rast in za ustvarjanje novih delovnih mest. Sodelovati moramo eh, in sicer z vsemi predstavniki družbe, tako da bodo te spremembe na voljo vsem. Najlepša hvala za minuto in pol, gospa Vicky Ford v imenu skupine EKR. Najlepša hvala. Če želimo biti uspešni eh, in pa konkurenčni, potem eh, se moramo soočiti z prednostmi digitalne revolucije. Gospodarstvo eh, delitve prinaša s seboj velike priložnosti. Na ta način se bomo lahko lažje spopadli z okoljskimi problemi in pa z delitvijo družbe obstajajo velike razlike med podjetji in državljani, med zagonskimi podjetji in že ustaljenimi podjetji. Seveda bo prišlo do sprememb, ampak vsa eh, pravila, ki jih sprejemamo, morajo podpreti razvoj digitalnega gospodarstva, eh, ne eh, pa ga omejevati. Potrebno je sprejeti tveganja, ne smemo zavirati inovacij in ne smemo povzročati dodatnih stroškov. In velik del tega poročila, je eh, zapisan v tej eh, pozitivni smeri, ki jo tudi podpiram. Nažalost pa predlogi Evropske komisije niso eh, vedno tako smiselni. Recimo predloge, ki povzročajo razlike med spletno prodajo in nespletno prodajo, to povzroča le zmedo med našimi državljani. Podatki so ključnega pomena. Potrebujemo jasna pravila. Eh, uživati moramo prednosti eh, dostopa do podatkov, krati pa moramo zaščititi eh, osebne podatke. Vem, da nočna pogajanja v zadnjem trenutku niso pravi način za sprejemanje usklajene zakonodaje. Naš enotni trg za 500 milijoni potrošnikov mora biti konkurenčen. Eh, digitalni svet je svet brez meja, zato moramo sodelovati. Protekcionizem eh, tukaj nima mesta. Najlepša hvala. Gospa uh, Harencova za dve minuti v imenu skupine Alde. You, Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospod komisar. Uh, tako uh, kot. Uh, je industrijska revolucija nekoč postavila Evropsko unijo na vodilno eh, mesto v svetu, lahko tudi digitalno gospodarstvo poskrbi eh, za preobrat, za ustvarjanje novih delovnih mest v Evropi. Eh, digitalno revolucijo lahko primerjamo z industrijsko revolucijo, tako kot smo se bali takrat. Tako se nekateri bojijo tudi danes. Zatekajo se k protekcionizmu, k tradicionalni industriji, in zavirajo bolj inovativne eh, podjetniške modele. Nekateri menijo, da se bodo lahko prilagodili, drugi eh, se bojijo, eh, da eh, se ne bodo dovolj hitro prilagodili in eh, da bodo zato ostali ob strani. Digitalna revolucija zadeva nas vse. Poskrbeti moramo za spostavitev pravega digitalnega trga, sprejeti moramo ustrezno politiko za inovacije, za nove podjetniške modele, za nove dobavne verige in tako naprej. Potrebujemo politiko, eh, ki bo poudarila, da je gospodarsko delit da je gospodarstvo delitve prihodnje gonilo evropskega gospodarstva. Eh, konec eh, je državno zaščitene industrije in eh, državno urejenih trgov. Gospod komisar, predlagali ste 16 pobud za digitalno revolucijo. Lahko potrdim, da imate popolno podporo skupine ALDE in upam, da boste ta cilj tudi dosegli. Izvesti moramo celotno strategijo, kajti v nasprotnem primeru bo Evropa zaostala. Ali nam bo uspelo ali ne, e, to je odvisno predvsem od nas e, in čas je, e, da se odzovemo. Prepričana sem, da bo naše glasovanje jutri dalo komisiji politični mandat, da izkoristi vse pristojnosti na tem področju. Gospod komisar, izkoristite svoj politični kapital, kajti že sedaj se odzivamo prepozno. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Ernst, za minuto in pol v imenu skupine GUE. Izvolite. Najprej eh, bi se tudi jaz rada zahvalila poročevalkama eh, za eh, ustrezno sodelovanje. To ni lahko poročilo. Kljub temu pa se sprašujem, ali načrti Evropske komisije zares zadostujejo, da bomo zagotovili enakopravn dostop do digitalnega trga za vse. Po mojem mnenju ostaja to vprašanje še odprto vedno znova eh, govorimo o zaupanju državljank in državljanov v digitalni svet. Zagotovo je to zaupanje izjemno pomembno, vendar pa ni samo umevno. Po našem mnenju je najpomembnejše, eh, da vzpostavimo zaupanje državljank in državljanov, zato pa potrebujemo varen digitalni svet in eh, potrebujemo uh, spoštovanje temeljnih človekovih pravic, potreben je pravičen razvoj trga za vse deležnike. Mislim, da uh, dinozaver uh, geografskega blokiranja spada v muzej in tam ga moramo tudi pustiti. Namreč to bi oviralo dostop eh, za manjšine eh, in eh, do televizijskih programov. Torej, geografsko blokiranje je na vsak način potrebno odstraniti. Nažalost, niso bile dobro vključene vse točke, potrebno je zagotoviti tudi boljši nadzor za uporabnike, hkrati pa je potrebno izgraditi široko poslovno infrastrukturo to je velika priložnost eh, in eh, vsekakor je potrebno zagotoviti mrežno neutralnost. Najlepša hvala. Hvala lepa v imenu skupine zelenih. Gospa Reda, za minuto in po. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, hvala lepa kolegi. Evropska komisija eh, je ta projekt poimenovala enotni digitalni trg. Eh, potrebno je podreti digitalne meje in uspodbujati eh, storitve v Evropi. Potrebno je opolnomočiti eh, državljane in zagotoviti, da bo digitalizacija koristila vsem in ne le nekaterim posameznikom. Ne gre zgolj za trg in za tržna podjetja, ki bi zagotavljala rešitve. Rešitve morajo koristiti vsem. Potrebno je izboljšati interoperabilnost eh, in okrepiti nadzor nad eh, tehnologijo. Eh, projekti brezžičnih povezav predstavljajo priložnost tudi za oddaljena območja. Mrežna neutralnost in dostop do spleta za vse, to sta temelja enotnega digitalnega trga potrebno, eh, potreben je določen nadzor nad trgom in določeno urejanje trga, potrebno zaščititi temeljne človekove pravice, ampak eh, ni potrebno eh, ponovno izumljati kolesa. Imamo že zakonodajo, ki deluje in splet predstavlja več kot le veliko nakupovalno središče. Eh, gre za prosto izmenjavo informacij in pa za sodelovanje. Enotni digitalni trg moramo dopolniti z enotno eh, strategijo. Eh, to poročilo je korak v pravi smeri in zahvaljujem se poročevalkama za odlično sodelovanje. Najlepša hvala. Hvala lepa v, skupin, v imenu skupine EFDD. Kolega Boreli, David, za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. To poročilo sledi celi vrsti oziroma eh, je eh, pričetek cele vrste zakonodajnih predlogov, ki bodo sledili kasneje letos. Mi smo prepričani, da je enotni digitalni trg izjemno pomemben. Pri tem pa je potrebno zagotoviti enakopravn dostop za vse državljane. To mora zagotoviti Evropski parlament, ki je edina inštitucija, ki je neposredno izvoljena strani evropskih državljanov. Ne moremo pričakovati, da eh, bo se to dosegla komisija in svet. Telekomunikacijske storitve so eh, ključnega pomena in pomemben del te strategije. Cilji morajo biti ambiciozni in eh, potrebno je poskrbeti za dobre rezultate, predvsem, ko gre za spletno prodajo. Potencijal spletne prodaje še ne izkoriščamo dovolj v Evropski uniji. Eh, le 14 odstotkov majhnih in srednje velikih podjetij uporablja splet kot prodajni eh, kanal. Eh, potrebno je poskrbeti za večje zaupanje v splet po vsej po Evropski uniji. Eh, S tem se odpirajo nove priložnosti za naša podjetja in eh, pa možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest. Najlepša hvala. Eh, gospa eh, Trošičinski v imenu skupine ENF za minuto. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, eh, digitalni razvoj predstavlja velik eh, potencial za razvoj majhnih in srednje velikih podjetij. Eh, in če lahko digitalni trg pozitivno vpliva na razvoj gospodarstva, potem ga seveda podpiramo. Potrebno je poskrbeti za integracijo notranjega digitalnega trga ampak dvomimo, da, eh, bodo, da bo evropskim eh, državljanom koristila deregulizacija tega trga. Zelo smo zaskrbljeni tudi glede varstva osebnih podatkov. Zato smo vložili eh, številne predloge sprememb v tem smislu. Torej, mi smo za evropsko sodelovanje, za zaščito potrošnikov, za učinkovite storitve, ki bodo na voljo vsem, smo za logistično sodelovanje nismo pa eh, za federalističen pristop, ki zanemarja nacionalne interese eh, in pa nacionalne eh, finančne interese. Potrebno je poskrbeti za uravnoteženo sodelovanje med državami članicami, ne pa za, ne smemo pa dovoliti odzemanja pristojnosti držav članic. Eh, Korvin Mike v imenu nepovezanih poslancev za minuto. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Ne razumem posem, kaj eh, se dogaja. Vsak trg je enotni trg. Sedaj govorimo o ustvarjanju enotnega digitalnega trga eh, in ta digitalni trg naj bi se okrožil notranji trg. Tukaj gre samo za uh, evropsko brbljanje in to uh, naj bi uh, vodilo nekako v emancipacijo žensk celo, ne vem. Dejstvo je, da je vse skupaj povsem nepomembno, kajti ne vemo, kdo se pravzaprav skriva za uh, tem digitalnim trgom. Najlepša hvala. Eh, sedaj pa pričenjamo za splošno razpravo. Kolega Švab, za minuto in pol eh, najlepša hvala. Gospod predsedujoči, gospod podpredsednik, drage kolegice in kolegi. Tudi jaz bi se rad v imenu skupine Evropske ljudske stranke zahvalil vsem kolegom, eh, kajti poročilo, ki je izjemno široko zastavljeno, je bilo predmet zelo dobre razprave. Dosegli smo kompromis, ki ga vsi podpiramo. Mislim, da je zelo pomembno, da na začetku razprave o notranjem digitalnem trgu Še enkrat povdarimo, da gre tukaj za pristop, ki bo vplival na skoraj da vsa politična področja. Zaradi tega skupina Evropske ljudske stranke meni, da morajo eh, pri pripravi tega poročila sodelovati vsi odbori. Zato so bili sprejeti tudi predlogi sprememb različnih odborov. Eh, poročilo eh, je zato morda nekoliko širše zastavljeno, kot smo prvotno načrtovali, ampak eh, omogočili smo udeležbo vseh odborov. Varstvo podatkov, eh, uporaba eh, podatkov, to temo je osvetlil že kolega Boni, potrebujemo pravi digitalni trg, enotni digitalni trg ki bo čezmejno na voljo vsem državljanom, pa Minuto 30 imam, gospod predsedujoči, lahko eh, nadaljujem. Poleg tega pa bo to vplivalo tudi na področje obdavčevanja eh, in eh, vplivalo bo tudi na definicijo inovacij. Kaj so inovacije? Inovacije so seveda povezane z spremembami na trgu, ampak zaradi tega same po sebi še niso inovacije geografsko blokiranje smo sedaj odstranili in mislim, eh, da bomo za temi kompromisi lahko nadaljevali z našim delom. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolega Švab. Ravno kar sem eh, prevzel predsedovanje in sem se nekoliko zmedel. Kolega Nika. Hvala lepa, eh, gospod predsedojoči če želimo eh, zares povezan eh, digitalni trg, potrebujemo investicije v infrastrukturo, eh, potrebujemo hitra omrežja tudi na podeželskih območjih. In zato ne potrebujemo geografskega blokiranja, potrebujemo ambiciozne ukrepe, eh, in eh, dostop eh, do storitev in dobrin. Potrebno se je izogniti eh, vsem praksam, ki temelijo na geografskem blokiranju in vsakašni diskriminaciji na osnovi nacionalne pripadnosti. Evropska komisija želi izboljšati interoperabilnost. To je prvi korak na poti k prostemu pretoku vsebin ali pa storitev. Poleg tega pa potrebujemo tudi čezmejn dostop. Zares ne vidim nobenega nasprotovanja, kar zadeva uh, od, ukinitev uh, meja. Hvala lepa, uh, kolega Henker, za minuto. Dame in gospodje, preden sem. Uh, pred dvema letoma začel delovati na političnem področju, eh, sem bil eh, dejaven eh, na področju digitalnega gospodarstva. V preteklosti so se proti temu borili sindikati, cerkve, pa tudi politiki in mediji. Takrat je Bilo rečeno, da je potrebno zaščititi ljudi pred samo izkoriščanjem. Naj povsem jasno povem, mm, da eh, bo eh, potrebno pri tem poročilu sprejeti tudi nekaj eh, nezaželjenih predlogov, če tudi je poročilo dobro. Državljani želijo vedno bolj soodločati in vedno manj samo odločati, eh, pravijo številni. To se mi zdi napačen pristop na tem področju. Eh, želel bi si, da bi ta pobuda vodila v večjo kreativnost. Veliko predpisov eh, namreč škoduje našim podjetjem. Danes si zastavljamo vprašanje, zakaj potrebujemo digitalno Evropo, pri tem pa eh, že predvsej zaostajamo za eh, ZDA in pa Azijo. Eh, namreč našim državljanom smo premalo zaupali in našim podjetjem smo dali premalo svobode. Le z svobodo in z samo odgovornostjo bomo lahko razvili kreativnost, ki jo potrebujemo na enotnem digitalnem trgu. poleg tega pa mislim tudi je potrebno ukiniti enotno valuto. Kolega Henkel, kolegica Jakonsari bi vam rada zastavila vprašanje. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Dejali ste, da Evropska unija zaostaja eh, pri digitalnem razvoju zaradi tega, ker imamo premalo oziroma ker smo imeli premalo zaupanja v eh, podjetja in pa v posameznike. Eh, splošna analiza je ta, da zaostajamo zaradi tega, ker imamo v 28 državah članicah različna pravila na digitalnem področju in pri varstvu osebnih podatkov. Mogoče se ne spomnite pomena evropskega pristopa. Ja, jaz menim, da imate prav. Razdrobljenost evropskega notranjega trga je eden izmed razlogov, ampak to ni glavni razlog. Glavni razlog je, da uh, smo v Evropi eh, preveč eh, verjeli uh, državam. Spomnim uh, se še raziskovalnih programov uh, v zadnjih 30 letih vsa evropska podjetja, Siemens, Bull, ECL, vsa ta podjetja so izginila. In predsedujoči je prekinil eh, govorca. Hvala lepa, kolega Henkel. Prosim eh, za razumevanje, eh, če vam dam možnost, da zastavite vprašanje v okviru postopka modrega kartona, se morate držati časovne omejitve. Kolegica Tun. Spoštovani kolegi, vsi se strinjamo, da postaja naše življenje v vedno večji meri digitalizirano. E, spletna trgovina postaja del našega vsakdanjika, ampak evropska pravila pogosto e, niso ustrezna in številne države e, članice se ne odzivajo najbolje. V moji domovini lahko ustanoviš podjetje na spletu v pol ure. Eh, splet je eh, potrebno, oziroma dostop eh, do interneta je potrebno zagotoviti povsod po svetu. Ampak številna pravila še zmeraj uverajo uh, registracijo uh, podjetij. E-podpisi se v Estoniji uporabljajo skoraj da povsod v javnem življenju. Uh, vendar pa so čezmejne možnosti še zmeraj omejene. Uh, tudi tukaj v Evropskem parlamentu, kjer o e-podpisu razpravljamo ne vem kako dolgo že. Digitalni trg je zelo pomembna tema, eh, vendar pa bomo morali še zmeraj odgovoriti na temeljna vprašanja, tako da bomo zagotovili boljše sodelovanje. Najlepša hvala. Hvala, kolegica Tom. Sledi kolega Silikiotis. Hvala, <clears throat> gospod predsedujoči, kolegice in kolegi digitalni notranji trg bo uporabljal nove tehnologije, eh, predvsem pa gre za interes kapitala multinacionalk. Cilj ni v tem, da bi krepili to, kar si želijo državljani in državljanke, temveč vse bo vodilo do še večjih dobičkov teh multinacionalk. Digitalni trg bo uporabljen v ta namen in to bo um, vplivalo tudi na MSP, na prebice delavcev in na potrošnike. In zato je treba si še enkrat uh, ogledati cilje digitalne agende in treba je v središče postaviti interese državljanov. Naše stališče je popolnoma jasno. Digitalni trg mora prispevati k ustvarjanju uh, Eh, kakovostnih delovnih mest, krepitvi državljanskih pravic in pravic potrošnikov. Prav tako pomembno je, da eh, se zagotovi brezplačen dostop do spleta in tudi eh, varstvo osebnih podatkov. Tehnologijo je treba izkoristiti za to, da se krepi moč MSP-jev, predvsem njihov dostop do financiranja in njihov položaj na trgu zato eh, je treba tako razumeti tudi predloge sprememb, ki jih je vložila naša skupina. Hvala, kolega Silikjoti, sedaj pa gospod Tarant, minuto in pol. Hvala. Eh, kot um, predsednik Estonskega združenja oseb s uh, invalidnostjo želim predvsem uh, se zahvaliti za to, da je nekaj naših želja tudi vključenih v ta v to poročilo. Um, torej, da se govori tudi o izzivih za osebe s handikapom in za vključevanje na trg dela. Razen tega poročilo tudi eh, govori o tem, da digitalna strategija v Evropi ne predvideva popolnoma neomejenega dostopa oseb s handikapom do novih digitalnih vsebin. Majhen pridržek je, Eh, kar zadeva interoperabilnost, bi to bilo treba bolj izpostaviti. Eh, imamo naprimer dobre, dobro programsko opremo za slabovidne, ampak če ta ni interoperabilna z drugimi programi in strežniki, potem je ni možno uporabiti. Zato je treba uporabiti odprte eh, standarde na digitalnem trgu. Gospod komisar, to poročilo ima 4,5 strani sklicevanja na druge dokumente. In to eh, mogoče kaže, da komisija ne uporablja v celoti že obstoječa besedila in eh, to bi morali v tem primeru spremeniti. Hvala. Gospod Tarant, dovolite, ali dovolite vprašanje kolegi, kolega Maletiča? Gospod eh, predsednik. Hvala poročevalcem za to uravnoteženo poročilo. Gospod Culo, nisem vam še dal besede. Ni, gospod Maletič eh, ima besedo oziroma kolegica Maledič, hvala gospod eh, predsedujoči, hvala za to, da ste dovolili to vprašanje. Estonija je ena od držav, ki prednjači uh, v e-storitvah na vseh ravnih. Zanima me, kako bi eh, lahko pomagali drugim državam članicam, ki so manj razvite in manj napredne. S katerimi mehanizmi eh, bi lahko dosegli to raven pri tej pomembni temi, pri ustvarjanju skupnega digitalnega trga in krepitvi digitalnega trga, da bi to potem res lahko uresničili tudi v praksi? Hvala za to vprašanje. No, jaz nisem prava oseba, gospod Ansrip, eh, kot predsednik vlade se je devet let s tem ukvarjal in on je eh, bolje, če se naslovi vprašanje nam. Ampak, če je kdo uh, zainteresiran za te izkušnje, pridite k nam in seveda bomo radi odgovorili in vam pomagali. Hvala. Sedaj pa za eno minuto gospod kolega Culo. Hvala, gospod predsedujoči, hvala poročevalkam za opravljeno delo pri tem uravnoteženem poročilu, ki ga v glavnem tudi podpiramo. Zdi se mi temeljnega pomena, da pri našem delu smo ugotovili tri stebre za izvedljivost uveljavljanja digitalnega državljanstva. Torej gre za enakost, tako da imajo vsi, pre, vsi koristniki in uporabniki iste pravice, bodi si, da so na spletu ali da niso na spletu. In zato moramo odpraviti vse možne diskriminacije, predvsem geografske eh, diskriminacije. Drugo je participacija, sodelovanje. Eh, državljani administracije podjetja eh, morajo imeti možnost izmenjave informacij in za Eh, to, da zagotovijo učinkovitost tega trga. In tretjič gre za zaupanje. V tem poročilu omenjamo različne instrumente, da bi uporabnik se znal gibati v tem prostoru, vendar eh, seveda morajo državljani tudi vedeti, da obstajajo ti instrumenti. Gospod eh, Culo, hvala lepa. Naslednja na vrsti gospa Kapl, eno minuto. Hvala gospod predsedujoči, gospod komisar. Področje digitalne ekonomije je zelo pomembno za rast in zaposlovanje v Evropi. Govorimo o potencijalu 400 milijard evrov in 3,8 milijona novih delovnih mest. Zato hvala poročevalko, da jim je uspelo to kompleksno zapleteno materijo obravnavati na ta način. Hvala tudi, eh, da, opoš da ste upoštevali mnenje odborov, tako da je nastalo celovito uravnoteženo poročilo, ki je dobra baza za nadaljne dele, delo. Ampak nekaj kritik. Prvič, ta bes, eh, da je treba vseeno na novo eh, regulirati, bodi si, da gre za rodarjanje podatkov, za geografsko blokiranje, za medijski okvir za 20. stoletje ali platforme. Eh, regulacija ni vedno najboljša rešitev, treba je najprej opraviti opis stanja in potem konkurenčstva in naložbe v izgradnjo širokopasovne infrastrukture. Več konkurence ne vodi vedno. Hvala, gospa kolegica Kapl. Sledi eh, kolega Karins, eh, ker kolega Kovača ni v dvorani, je na vrsti že kolega Karins, prosim. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi digitalni notranji trg, eh, to je veliko ime. Vsi um, vemo, zakaj gre, ampak ali ljudje zunaj tudi vedo, zakaj gre. Moramo si to ogledati iz praktičnega vidika. Vsak lahko gre naprimer v München Eh, in tam poskusiti znamenite klobase, lahko greš iz Rige, iz Stokholma, kjerkoli, od kjerkoli prideš tja in poskusiš te eh, klobase. Vendar iz Rige um, um, naprimer sicer lahko podpišem določen abonma za televizijo, vendar je ne morem potem gledati v Mindnu ali kje druge. Zakaj? Uh, pri blagu, pri bla, dobrinah to dobro deluje. In tam smo podrli meje. Na digitalnem trgu, eh, ki je vedno bolj pomemben za ekonomijo, pa imamo še vedno te ovire, ki temeljijo na avtorskih pravicah in patentih. Zato moramo dosleči naslednje. Odpraviti moramo te ovire in zagotoviti, da se avtorske pravice uporabljajo eh, na celotnem območju EU in tudi patenti. Tako da ne bomo v Minhnu samo uživali teh dobrih klobas. Eh, to je absurdno eh, da bi uporabljali internet samo na specifični lokaciji. To je re, da je možnost to uporabljati na specifični lokaciji. Absurdno. Gospod Karins, ali dovolite vprašanje kolega Sanisa? kolega Karins, ali dovolite vprašanje kolege Sanisa? Prosim. Eh, hvala. Eh, gospod eh, podpredsednik komisije, gospod predsedujoči, že prej sem hotel vprašati kolege iz vrst ELS, ali obstaja nek konkreten razlog za to, da Eh, naštevajo številne elemente digitalnega notranjega trga, ki so pomembni elementi, vendar zakaj ELS eh, ne omenja izobraževanja, kot da to ne bi bil pomemben element? Hvala za to vprašanje. Gospod kolega, če govorimo o notranjem trgu kot takšnem in tudi o digitalnem notranjem trgu, potem je iz vidika ELS argument ta, da moramo odpraviti ovire na vseh področjih, kjer obstajajo takšne ovire, kjerkoli so. Digitalni notranji trg je pomemben seveda tudi za izobraževanje, za blago in storitve. Naša politična skupina pravi, da moramo odpraviti vse te ovire. Hvala kolega Karins za eno minuto, eh, kolegica uh, eh, Geringer de Ödenberg. Hvala. Um, gospe in gospodje. Popolnoma eh, povezan integriran digitalni trg je ena od ključnih eh, prinosnih nalog eh, sedanje Evropske komisije. Digitalne tehnologije nudijo velike priložnosti glede ustvarjanja delovnih mest izboljšanja konkurenčnosti. Rast bi lahko znašala 400 milijard evrov. Problem pa je eh, rigidna zakonodaja. Na, um, trgih, nacionalnih trgih telekomunikacij. In razen tega gre za vprašanje avtorskih pravic. Uh, In to eh, je treba spremeniti. Predvsem eh, je potrebno spremeniti tudi ravnanje potrošnikov in treba je reformirati avtorsko pravo, da bi se soočili s to digitalno revolucijo. To je pomembno za varstvo podatkov, za varstvo potrošnikov, da so stvari poenotene in razen tega mor, potrebujemo tudi ukrepe za um, podjetništvo. Hvala, gospa kolegica Geringer de Rutenberg in sedaj kolega Dalton za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Digitalna revolucija je pred nami in bo spremenila vse vidike um, življenja, tako kot je kmetijska industrijska revolucija. Tako kot živimo, delamo, stanujemo. Vendar moramo videti, da imamo eh, globalni trg, 3 milijard ljudi. Eh, ne gre za evropski trg, gre za svetovni trg, zato ne moremo postavljati novih obvir. Eh, to razpravo lahko. Um, poslušamo pa vsod po svetu, določene osebine pa so blokirane. Ne moremo osebin blokirati, če jih na eni strani ponudimo in zato sem za predloge o prenosljivosti, vendar ne potrebujemo vse evropskih licenc. Moramo podpreti tudi ekonomijo delite. Ljudje želijo deliti, naj delijo, če želijo. Da, um, um, Seveda pa gre tudi za nove poslovne modele, ki jih moramo pozdraviti. Internet je globalen in ne smemo vzpostavljati nekih ovir eh, z evropskega vidika. Torej, digitalni cina, tsunami prihaja in pozdravimo ga. Hvala, kolega Dalton. Sedaj pa za minuto in pol, eh, kolega Peterson. Hvala. Želim se najprej zahvaliti obim poročevalkam za odlično delo na tem pomembnem dosjeju. Vidno več Evropejcev je na spletu in tu se pojavljajo potem problemi, kako ščititi podatke in informacije, kako varovati sebe ne da bi eh, škodili eh, temeljnih pravic in svobode izražanja. Vesel sem, da poročilo povdarja pomen šifriranja, kajti to je urolje za zagotovitev zasebnosti in eh, za zagotovitev temeljne ravni varnosti. Razen tega poročilo govori tudi o preprečevanju cenzuriranja in um, škodovanja um, um, um, svobode izražanja. Ne smemo um, zadolžiti e, operaterjev strežnikov, da stalno spremljajo ali so kakšne uh, ilegalne vsebine na njihovih strežnikih. Uh, to je v pristojnosti organov pregona. In tudi, um, ko govorimo o enotnem trgu za Evropo, um, svojega ravnanja ne bomo omejili samo na evropske platforme, zato moramo zagotoviti varen prenos podatkov. In pomembno je eh, doseči sporazum vsaj z ZDA, da bi zagotovili pravno varnost za evropske potrošnike, uporabnike in podjetja. Hvala kolega Petersen, sedaj pa gospod Nostalka eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Tako kot smo slišali, je splet eh, postal zelo pomembna oblika za kom komuniciranje, vendar se soočamo z nekaterimi ovirami. Moja skupina GUE podpira enotni digitalni trg, želimo pa posvetiti pozornost tudi nekaterim problemom, ki jih je treba rešiti. Naprimer, varstvo podatkov, varstvo potrošnikov, ko kupujejo um, blago na spletu ali ko um, um, po e-upravi komunicirajo z javnimi oblastmi. Um, torej, e, tu gre predvsem za delo od doma in tudi tisti, ki delajo doma, tudi tistim je treba zagotoviti temeljne pravice. Digitalni notranji trg mora imeti tudi socialno razsežnost. Hvala lepa. Hvala. Kolega Mastalka sledi za eno minuto, kolega Rajmon. Eh, gospod predsedujoči, ob tem poznem trenutku želim opozoriti tudi na nekaj novega. Ne gre samo za razpravo o gospodarstvu in notranjem trgu, ne gre samo za pravice kot potrošniki, temveč tudi za pravice kot državljani. Pri geografskem blokiranju um, gre za to, ali lahko neko vsebino vidimo v vseh državah. E, tu e, gre tudi za cenzuro, za svoboden govor, ne samo za ekonomijo, ali lahko pa vsod po Evropi beremo iste vsebine ali ne. In zato moramo eh, tu zastopati predvsem pravice državljanov. Medijski svet se je sprenil prej, ni bilo možno ustvarjati vsebine in potem odvračati ljudi od uporabe tega. Svoboda govora se je omejila na prenos, sedaj pa je to treba oblikovati na novo, kajti sedaj imajo koncerni možnost, da ljudem onemogočijo dostop do osebin in eh, na to se moramo resno odzvati. Hvala, kolega Rajmon. Sledi za eno minuto kolegica Parker. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Eh, ta razprava je pravzaprav zapravljanje časa. Ne zato, ker, samo zato, ker se ne strinjam z mnogimi vidiki ustvarjanja digitalnega trga, temveč tudi zato, ker je komisija že za eh, kulisami um, delala za to, da doseže ta cilj, preden mi glasova, glasujemo o tem. Ampak podjetja in potrošniki bodo uh, nosili breme slabe zakonodaje. Naprimer, uh, eh, prišlo je do spremen pravil pri digitalnih storitvah. Eh, vse to so si izmislili biri, birokrati, ki sploh nimajo izkušen z poslovodstvom. In eno leto po um, uvedbi so podjetja v Evropi, uh, Eh, prisiljena, da s težavo eh, se nekako znajdejo na tem digitalnem trgu. Um, um, ampak nekateri o tem govorijo kot o uspehu. Um, Evropska unija je danes v veliki krizi in zato uh, je čudno, če želimo uh, tudi um, s temi novimi pravili poskrbeti za dodatne težave na spletnem uh, trgu in pri spletni prodaji, um, gospa kolega. Torej, to je na vsak način pomembno. Gre za širjenje kreativnega znanja in um, sposobnosti in ta potencial je treba izkoristiti, da se ohrani raznolikost v Evropi in da se tudi širi, da gradimo um, kulturo znanja in da bo tudi Evropa še naprej konkurenčna. Ravno kulturni sektor, sektor eh, kreativnosti. Um, Eh, je v znamenju velikega števila majhnih akterjev. Eh, digitalni trg je spremenil, eh, je to, spre, to področje spremenil. Pri audiovizualnih medijih je nastala razlika med linearnimi in nelinearnimi mediji in danes se ta razlika premaguje. Treba eh, je zagotoviti, da bodo vsi akterji enotno lahko uporabljali pravila, da ne bo prišlo do izkrivljanja. Odbor za kulturo povdarja, da morajo države članice zagotoviti eh, sledljivost določenih vsebin in treba je ščititi predvsem tudi kulturno raznolikost in varstvo mladine. Potrebujemo uravnotežene uravnotežena stališča, digitalna ekonomija mora odpraviti ovire, obenem pa ščititi potrošnike. Prenosljivost je zelo pomembna, vendar gospodarski okvirni pogoji za profesionalno ustvarjanje audiovizualnih vsebin ne sme biti postavljeno pod vprašanj. Razen tega želimo, da komisija eh, najde rešitve tudi za posrednike teh vsebin. Eh, Sedaj pa eno minuto gospod Tošinovski. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala. Um, torej, jaz sem. Um, um, bil poročevalec naše skupine za varstvo podatkov in sem sodeloval tudi pri oblikovanju tega poročila. In mislim, da je to zelo pomembno za evropsko gospodarstvo in za potrošnike. Za MSP-je je dobro, če so konkurenčni z velikimi in če ustvarjajo nova delovna mesta. To je velik korak naprej za mlade evropske podjetnike in velik potencial za države kot je Romunija. Obenem je pomembno, da se zaščitijo osebni podatki in zasebnost. Evropska zakonodaja in evropska tehnologija eh, je, eh, torej treba je to razvijati naprej in treba je upoštevati um, pomen varovanja podatkov in zasebnosti. In sicer je to še posebej pomembno pri prenosu podatkov v trete države. Digitalni notranji trg ima velik potencial za Evropo in to je treba izvesti na korekt način. Pri tem upamo, da nam bo to tudi uspelo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Tašenovski. Ste pripravljeni sprejeti vprašanje gospoda Bonana? Izvolite, kolega Bonano. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolego bi rad vprašal naslednje. Ko govori o pomembnih sankcijah, o kakšnih sankcijah govorite, kakšne sankcije lahko sprejmemo za tiste, ki na kriminalen način uporablja internet? No, naj vas popravim, ime mi je Emilijan Pavel, nisem uh, gospod Ošenovski. Razpunde kolego Lemev. Um, no, bom odgovoril kolegi. Prepričani moramo biti v to, da tisti, ki namenoma prenašajo osebne podatke preko interneta in s tem kršijo pravice posameznikov do zasebnosti, ne ostanejo nekaznovani. To je v interesu držav članic, ki morajo zaščititi temeljne pravice državljanov. Hvala. Hvala, gospod Pavel. Nekoliko sem bil zmeden in sem zamenjal imeni, zato sem vas eh, poimenoval Tošenovski po napaki. Gospod Pavel ima zdaj eno minuto? Ne, zdaj pa res gospod Tošenovski. Dobro, potem pa res gospod Tošenovski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, kot smo danes že slišali, je digitalni trg zelo pomemben za celovito gospodarsko rast povsod po svetu. Ključnega pomena je tudi za gospodarski razvoj v današnjem času, zato moramo na evropski ravni biti čim bolj proaktivni in digitalnemu enotnemu trgu pomagati v največji možni meri. Hvala lepa vsem odborom za vložen trud Mislim, da nam je uspelo povdariti vsa tista pomembna področja, kjer moramo digitalni trg še naprej razvijati. Edino odprto vprašanje ostaja, kako uskladiti cene in tarife, ko gre za obdavčenje, naprimer, to lahko povzroča precejšnje težave. Zdi se mi, da bi se morali obraniti proti vsakršnim poskusom, da bi se zadeve prekomerno urajale. Mislim, da bi morali poskrbeti za varnost, pokritost in hitrost digitalnega trga. Zasebni sektor ima v sebi seveda velik potencial, zasebni sektor je tisti, ki spodbuja razvoj na tem področju, zato se mi zdi, da bi morali odpraviti oziroma olajšati kakršne koli ovire in obremenitve. Hvala, kolegica Šake, naslednja. Hvala, predsedujoči gospod komisar. Kaja Kalas je skupaj z vsemi nami predstavila seznam želja in zahtev, kako predstaviti digitalni enotni trg oziroma digitalno enotno območje v Evropski uniji. Mislim, da moramo ponuditi dovolj prostora za inovativnost in oblikovati gospodarstvo, ki temelji na znanju. To je ključnega pomena za uporabnike interneta, pa tudi za zagonska podjetja, da ne bodo ta odhajala v Silicijevo dolino, temveč ostala v Evropi. Geografsko blokiranje je vprašanje, s katerim se moramo še ukvarjati, potem je tu še zaščita pravic intelektualne lastnine in tako naprej. Načelo spoštovanja temeljnih pravic pravična konkurenčnost, varnost. To so najbolj pomembni elementi, kljub temu, da se dogaja trenutno revolucija na tehnološkem področju. Neutralnost omrežja, prost pretok podatkov, odprti podatki, to je pomembno. Pomembno je, da zagotovimo vse te zadeve za evropske državljane, pa tudi za ostale po svetu. Prednost moramo dati tudi mednarodni razsežnosti, naprimer, ko gre za upravljanje na internetu, ko gre za zaščito varnosti in zasebnosti posameznikov na internetu. Hvala, kolegica Šake. Naslednji je kolega Helmer. Uh, are... Gospod predsedujoči, v teh predlogih obstajajo elementi, ki bodo seveda priljubljeni pri voljivcih verjetno bomo zelo veseli, če bomo lahko v Strasburgu ali Bruslju dostopali tudi do platforme BBC-ja. Vsaj sam bom zelo zadovoljen s tem. Vendar se lahko zgodi, da bomo z zaščito avtorskih pravic preprečili posameznim medijskim hišam, da dostopajo do podatkov večjih medijskih hiš. To bo slabo za državljane. Mislim, da je urejanje od zgoraj na vzdolj neprimerno in škodi ciljev, ki ga želimo doseči. Zavedamo se, da je čezmejno usklajevanje zelo pomembno, če želimo zagotoviti to, da bo internet deloval učinkovito posod po Evropi, da bo tudi komunikacija preko interneta uspešna. To pa lahko dosežemo zgolj, če bodo neodvisni narodi med seboj sodelovali, se med seboj pogajali, ne pa, da se vse ureja na centralni ravni, na evropski ravni. Nekateri kolegi so rekli, da potrebujemo pravzaprav globalni in ne zgolj evropski odgovor na to vprašanje. Vielen Dank, Herr Kollege. Hvala, gospod Helmer. Minuto in pol ima kolegica De Castillo Vera. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Veliko stvari smo danes slišali. Sama se bom v govoru osredotočila na zelo pomemben vidik za gospodarstvo, digitalno gospodarstvo je to zelo pomembno. Gre za to, da se lahko digitalno gospodarstvo lahko razširi na tem področju. Uh, Podatki so ključnega pomena, ko gre za razvoj digitalnega gospodarstva. Množična analiza podatkov, podatkov v svežnih, vse to je pomembno. Izmenjava je prav tako zelo pomembna. To je vse temeljno znotraj tega stebra. Analitiki podatkov so tisti, ki jih v svetu trenutno najbolj potrebujejo. Pred nekaj tedni je World Economic Forum objavil študijo na to temo, kako močno trenutno potrebujemo analitike podatkov. Zato moramo seveda upoštevati tudi to, kako se podatki prenašajo. Podatki se prenašajo, krožijo preko omrežij. Ta omrežja pa so infrastruktura digitalnega gospodarstva. pomembno je, da se zavedamo, da je prenos podatkov znotraj digitalnega gospodarstva takšno, da poteka zgolj znotraj omrežja. Druge zadeve seveda lahko prenašamo in prevažamo preko cest, železnic in plovnih poti. Biti moramo naklonjeni inovacijam, vlaganju in seveda konkurenčnosti. Hvala. Naslednja je gospa Senalova za eno minuto. Kuj za slovo, važeni pane komisarji. Hvala lepa za besedo, gospod predsedojoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Govorim kot poročevalka o senci iz odbora za promet. Na digitalizacijo so seveda vezane številne priložnosti in izzivi, tako kot se pojavljajo v drugih sektorjih. Pomembni pomembno je, da zagotovimo pametni prometni sistem. Digitalizacija nam lahko veliko pomaga pri organizaciji potovanj, pri organizaciji logistike kot takšne. Veliko izzivov se pojavlja tudi na področju izobraževanja, na področju popraševanja po veščinah in znanja. Vse to je zelo pomembno tudi znotraj prometnega sektorja predvsem pa moramo prenehati s postavljanjem novih ovir. Omenila bom naprimer diskriminacijo, ki demeli na državi izvora, torej na geografski lokaciji. Mislim, da držav ne bi smeli obravnavati na različen način, zgolj zaradi njihove geografske lokacije. Hvala lepa obima poročevalkama za odlično upravljeno delo. Hvala, gospa Senadova. Naslednja je gospa Adinolfi. Grazie. Hvala lepa, predsedujoči. Kolegice in kolegi, po mojem mnenju smo pri tem dosjeju zamudili priložnost. Namesto, da bi skoristili vse priložnosti, ki jih imamo na voljo, smo se odločili za minimalni skupni imenovalec. Razprava o notranjem skupnem digitalnem trgu mora vključevati tudi državljane. Kaj to pomeni? Osrednja točka v razpravi bi morale biti seveda pravice državljanov in dostojnost državljanov. Te zadeve na evropski ravni uraja tudi listino o temeljnih pravicah. Pravica do zasebnosti, do svobode izražanja, do informiranja, do nediskriminacije. To so zgolj nekateri primeri zadev, ki bi jih morali urediti. Enotni digitalni trg bi moral zagotoviti tudi nove možnosti za uveljavljanje demokracije v Evropski uniji. Vse prepogosto se dogaja, da notranji digitalni trg obravnavamo zgolj za gospodarsko rast. Vendar to ni dovolj. Premalo se pogovarjamo o tem, kako bi lahko demokratično in družbeno rasli znotraj tega trga. Hvala, gospodin Olfi. Naslednja je gospod Komi za minuto in pol. Hvala lepa, predsedujoči. Dragi komisar, parlament je opravil ogromno delo na tem področju in prišli smo do točke, ko bomo glasovali o tem izjemno pomembnem poročilu. Mislim, da je ta rezultat, ki smo ga dosegli, dober, čeprav gre zgolj za prvi korak. Ne moramo pa nikoli biti povsem zadovoljni, vedno se da stvari še izboljšati. Zagotovo je dosežen rezultat zelo demokratičen rezultat, glede na to, da smo se pogajali s številnimi akterji, predvsem pa smo upoštevali vse interese, ki so tu postavljeni na kocko. Upoštevali smo tudi zelo raznolika stališča. Sem poročevalka za strategijo za notranji trg za blago in storitve, zato podpiram predloge predsednika Junkerja, ki pravi, da bi politična prednostna naloga na digitalnem enotnem trgu morala biti osredotočena predvsem na vprašanja, ki smo jih izpostavili. Komisija se bo tega prav tako lotila. Seveda smo se že podali na to pot, ampak nadaljevati bomo morali na tej poti. Avtorske pravice, DDV, telekomunikacijski okvir, dostop do interneta, mediji. Ne želim predstavljati predolgega seznama tematik, ki jih bomo morali še obravnavati, ampak to so res ključno vprašanje. Tudi zasebnost. Vsi morajo imeti možnost dostopati do interneta, tako podjetniki kot državljani in državljani ostali akterji. Zagotoviti moramo tudi ustrezno konkurenčnost med državami, pa tudi z drugimi državami, naprimer za ZDA. ZDA so precej bolj napredne na tem področju. Še enkrat čestitke za opravljeno delo in želim vsem srečno pot naprej. Hvala. Naslednja je za eno minuto kolegica Stalin. Hvala, predsedujoči. Najprej bi rada izrazila vse najboljše kolegici Gebhardt poročilo obravnavamo ravno na njen rojstni dan, kar je res čudovita priložnost, čestitke in vse najboljše. Digitalni enotni trg je, kot smo slišali, trg, ki predstavlja velik potencial. Vreden naj bi bil 415 milijard evrov. Na tem trgu deluje več kot 500 milijard milijonov državljanov. Predvsem pa moramo poskrbeti znotraj tega trga za to, da ne glede na to, kje živimo, ali v Edinburghu, Glasgow ali kjerkoli druge, da lahko dostopamo do pas, hitrih povezav. Veliko smo slišali tudi o enakosti, o digitalnih veščinah. Na področju digitalnih veščin obstaja kar precejšen razkorak med državami in državljani. 55 tisoč delovnih mest naj bi bilo trenutno na voljo na področju IKT-ja, do leta 2020 naj bi jih bilo 171 tisoč, zato potrebujemo ustrezne veščine. Priča smo tretji industrijski revoluciji, izkoristiti moramo potencial, ki ga ponuja. Hvala za minuto in pol, kolegica Nibler. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani gospod komisar, kolegi in kolegice. Najprej zahvala poročevalkama, poročevalcem v senci in vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Poročilo je odlično in lahko se pridružim prejšnjim govornikom in tudi sama čestitam eh, poročevalki eh, Evelyn Gebhardt za rojstni dan. Digitalizacija mora biti osrednja tema, ustvariti moramo okvir za to, da bomo lahko v celoti izkoristili potencial evropskega digitalnega trga kot Eh, vemo, je tu potrebno opraviti še veliko dela. Ugotavljamo, da 44 odstotkov gospodinstv nima dostopa do hitrih spletnih povezav. Eh, in zato je potrebno eh, nadgraditi infrastrukturo in tu je še veliko dela pred nami. Samo 14 odstotkov MSP je posluje po, svetu, ker, po spletu, ker obstajajo številne ovire, ki jih je potrebno odpraviti. Omenjeno je bilo evropsko blokiranje. Eh, davčna pravila, več usklajevanja pri eh, DDV, ki ga je potrebno poenostaviti, tudi plačilni pomet je potrebno poenostaviti tako da je potrebno začeti izvajati eh, direktivo na tem področju. Pomembna pa je tudi pripomba, da eh, potrebujemo ustrezno okolje za zagonska podjetja, za hidrorastoča podjetja, eh, Omenjena je bila vis, eh, zelo eh, znana svetovna konferenca, ki se ukvarja z digitalizacijo in eh, z tistim, ki tam sodelujejo, torej mladim, inovativnim, moramo dati možnost, da svoje ideje uresničijo v Evropi in jim prepričiti, da odhajajo v ZDA. To je bistveno. Hvala. Najlepša hvala, gospod Nibler. Naslednja je gospod Toja za eno minuto. Grazie, ehm. Hvala lepa. Razvoj digitalnega trga je po mojem mnenju zelo pomemben. V načrtu najdemo kar nekaj nasvetov, kako se tega lotiti. Zelo pomembno je, da v realnem času izvajamo digitalni notranji trg, da poskrbimo za ustrezna komunikacijska omrežja in tudi omrežja, znotraj katerih lahko ponujemo storitve. Komisija ne sme izpustiti z rok te priložnosti, ki se nam ponuja. Uredili smo naprimer področje telekomunikacij in mislim, da bi morali vse tisto, čemer smo se dogovorili, tudi spoštovati. Najprej moramo urediti zadeve na digitalnem trgu, ko gre za tarife, ko gre za gostovanje naprimer, potem pogovarjamo se o odpravi geoblokiranja, o internetnih storitvah in tako naprej. Najprej moramo seveda poskrbeti za to, da se opravi ta predpogoj, ko gre za vprašanje tarifov komisar, prosim, da se zauzamete za ta vprašanja. Nekaj sekund mi še ostalo, zato bi vas rada opomnila na to, kako pomemben je digitalni enotni trg za industrijo in tudi obrtniški sektor. Med digitalno industrijo in drugimi sektorji je kar nekaj takšnih povezav. Hvala. Hvala, kolegica Toja. Za minuto in pol, gospa Ponova. Hvala lepa, predsedujoči. Veliko truda in veliko dela smo vložili v to poročilo, naš čas je bil omejen, vseeno pa je parlament pokazal, da ima politično voljo za to, da se digitalni trg v Evropi dokonča. To je eden od najbolj ambicioznih projektov Evropske unije. Nažalost pa v to poročilo nismo uspeli vključiti vseh svojih ambicij. Vseeno je poročilo dovolj dobra smernica za prihodnje delo, tudi znotraj konteksta strategije, ki jo je komisija predstavila na digitalnem področju. Spoštovati moramo pravice, poskrbeti moramo za ustrezno zaščito potrošnikov. Potrošniki morajo biti zaščiteni, ne glede na to, ali kupujejo preko spleta ali v trgovini. Nažalost, v prvem zakonodajnem predlogu komisije tega elementa ne najdemo. Če bi zagotovili enako obravnavo potrošnikov, ne glede na to, ali kupujejo preko spleta ali v trgovinah, se bi izboljšalo seveda tudi zaupanje. S tem pa se bo izboljšalo tudi zaupanje v e-upravo, e-zdravje in tudi inovacije na področju digitalnega trga. Zelo jasno smo povedali, da smo nase prevzeli določene obveznosti, ko gre za digitalni trg. Upam, da bodo. Do poskrbeli vsi akteri za to, da se vzbudi ponovno zaupanje, ker bomo s tem spodbudili večjo konkurenčnost in rast v Evropi. Tudi mladi v Evropi bodo potem imeli na voljo veliko boljše možnosti. Tudi na svetovnih trgih. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom iz odbora in v parlamentu ter seveda pročevalkama. Najlepša hvala, gospod Pavlova. Naslednja je gospa Kosta. Hvala predsedujoči. Digitalna strategija, ki je predstavila komisija, je zelo pomembna. Dobro je, da smo mi pripravili to poročilo. Gospe Kamer Evert in gospe Gebhardt bi se rade zahvalili za upravljeno delo, zato ker to poročilo krepi pravice državljanov Poleg tega ponuja boljšo zaščito državljanov, skrbi tudi za ustrezno kulturno, audiovizualno, stvarjalno vsebino na spletu, kar bo spodbudilo konkurenčnost. Govorimo tudi o pravicah do dostopa, o pravicah avtorjev o direktivi, ki se nanaša tudi na DDV. Zelo pomembno je, da natančno predelimo upravičeno geografsko blokiranje, potem je to vprašanje prenos teritorijalnih licenc, ko gre za naprimer kinematografska dela. Predvsem moramo poskrbeti za avtorske pravice ter za posamezne izjeme. V direktivi smo o tem že govorili, obstaja razlika med linearnimi in nelinearnimi storitvami, jasna razlika je tudi med platformami in tistimi, ki upravljajo z temi audiovizualnimi platformami. Potrebujemo boljše audiovizualne storitve, zato da ohranimo evropsko kulturno raznolikost. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Kosta, za minuto in pol, kolega Koeljo. Najlepša hvala predsedujoči, gospod komisar, kolege in kolegice. Mislim, da je jasno, da hitri razvoj spleta in elektronskih komunikacij prinaša bistvene spremembe v svetu, v katerem živimo. Spreminja se način, kako kupujemo, kako deluje gospodarstvo. Ohraniti moramo stik s tem razvojem in pomembno je, da Evropska unija sledi prehodu eh, k digitalizaciji trga in da izkorišča vse koristi, ki jih to prinaša. Podjetja zlasti MSP-ji morajo biti v spredju, pa tudi koristi, ki jih lahko dobijo potrošniki. Hvala komisiji, da je uvrstila med svoje prednostne naloge tudi strategijo za enotni digitalni trg. Nasplošno gre za dobro strategijo, ki je pa je potrebno nekoliko dodelati. Potrebno je zmanjšati razdrobljenost digitalnega trga in zagotoviti, da bodo vsi predlogi in zakonodajni akti Eh, usklajeno izvajani. Sicer se bojim, da bomo izgubili precej časa, česar si ne moremo privoščiti. Eh, podanih je bilo nekaj zanimivih predlogov o prodaji spletnih proizvodov in spletnih vsebin eh, na čezmejni ravni in pomembno je, da tu nadaljujemo z delom. Posebno pozornost pa je potrebno nameniti prenosu podatkov, varnosti na spletu in obravnavi osebnih podatkov. Digitalni enotni trg, ki ne bi ščitil državljanov, bi eh, bil velika izguba. Najlepša hvala, kolega Koeljo. Zdaj pa za minuto kolegica Ulfsko. Najlepša hvala, predsedujoči. Kot so že omenili številni govorniki, je digitalna revolucija dejstvo. Ne vpliva samo na načine potrošnje, ampak tudi na naše delo, na naše učizacije. Dejansko preoblikuje naš način življenja in sporočilo komisije se osredotoča na eh, potrošnike, ki eh, so mobilni. Vendar pa moramo pri tem upoštevati tudi učinke na trg dela. To mislim, da ni bilo dovolj v spredju. Tudi ekonomija delitve prinaša številne priložnosti, pa tudi izzive. Meje med eh, delodajalci in delojamalci postajajo vse bolj zabrisane. Eh, tudi uporaba delovne zakonodaje za te delavce je eh, zahtevna. Delo z uporabo spletnih množic je tudi velik izziv. Eh, bolj prožni delovni pogoji so seveda dobrodošli, ne moremo pa sprejeti eh, trenda k večji prožnosti zaradi digitalizacije, če bi ta prinesel, eh, prinesel bolj negotova delovna mesta. Najlepša hvala, gospod Kelje, naslednjim. Najlepša hvala. Nobenega dvoma ni, da Eh, zakonska podjetja proizvajajo številne ideje, nove proizvode, digitalni sektor postaja eh, vse bolj pomemben v našem življenju, ampak nekako ne uspemo eh, slediti temu razvoju. 12 let je, odkar je nastal Facebook, več kot 20 let že obstaja Google in zdaj eh, pravzaprav se mi šele lotevamo dokončanja digitalnega trga. Jasno je, da zaostajamo za ZDA in za Azijo, ampak bolje je, da ukrepamo kasneje kot nikoli in pomembno je, da zdaj ukrepamo hitro, učinkovito in da smo uh, uspešni. Uh, 28 različnih trgov ne more delovati, zato je potrebna harmonizacija tudi na področju eh, geografskega blokiranja, ki predstavlja precejšno oviro. Ravno tako pa moramo biti pozorni, da bodo v ta razvoj vključeni tudi potrošniki. Zato je potrebna ustrezna uh, zaščita. Sam sem uh, poročevalec za del te zakonodaje in sem tudi vključen v triloge. Uh, Potrebujemo pravila, ki bodo vzbujala zaupanje, zagotovila varnost in ki bodo omogočila tudi razvoj zagonskih podjetij in rast poslovanja v Evropi. Če nam bo uspelo uh, ustrezno urediti digitalni enotni trg, naj bi ta prinesel 415 milijard evrov evropskemu gospodarstvu. To je veliko denarja v kakršnih koli okoliščinah in to vsekakor terja, da uh, trdo delamo in da zagotovimo, da bomo notranji. Eh, digitalni trg dokončali, zato da bomo spet najbolj konkurenčni na svetu. Najlepša hvala. Najlepša hvala, kolega Kelly. Kolega Danti je naslednji. Presidente. Hvala lepa, predsedujoči. Digitalna revolucija je že spremenila naša življenja. Tako kot vse sorodne pretekle spremembe nam tudi ta ponuja dodatne priložnosti. Soočiti se moramo s tem izzivom, oceniti moramo možnosti, ki nam jih ponuja za gospodarsko rast, ko gre za izboljšanje življenja državljanov in potrošnikov. Digitalizacija je že prinesla manjše inovativnosti v naša vsakdanja življenja in tudi v naš sistem proizvodnje. Evropa bi morala biti vključena v ta proces preoblikovanja. Kadarkoli govorimo o digitalizaciji, najprej pomislimo na Silicijevo dolino, nikoli na kakšen kraj v Evropi, nažalost. Potrebujemo dodatne naložbe, potrebujemo sklajene politike na evropski ravni. Samo tako bomo lahko zagnali tudi to področje in Evropa bo lahko uveljavila vse svoje odličnosti. Zagotoviti moramo svobodo, kulturo izražanja, neodvisnost in kakovost. Želim si, da bi današnje poročilo bilo zgolj prvi korak na poti, ki Evropo vodi v sodobnost. Upam, da bomo to revolucijo sprejeli z vizijo in pogumom. Hvala. Najlepša hvala, kolega Danti. Naslednja je gospa Galpelč. Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej bi želela čestitati poročevalkama, pa e, izkoristiti to priložnost, da zaželimo vse najboljše Evelyn Gepard. Pred nami je odlično poročilo in kot poročevalka v senci eh, se ne bi želela sedotočiti na vse, kar je že bilo povedano, ampak bi izpostavila vprašanje obdavčitve nekako zaostajamo med tem, ko svet eh, koraka naprej in to velja tudi na področju tovrstne zakonodaje. Zato mora biti komisija tu proaktivna in zagotoviti ustrezno varnost in zaščito potrošnikov. Ko govorimo o obdavčitvi in spletnem poslovanju, eh, vidimo, da gre za pojava, ki sta tesno povezana in vsak element na tem področju lahko vodi v težave. Zaenkrat obstaja enostavno preveč birokracije, preveč zapletenih postopkov in to je potrebno izboljšati in pomagati MSP-jem. Strategija za notrni trg in strategija digitalnega trga morata delovati eh, z roko v roki. Najlepša hvala. Zdaj pa kolegica Rozier. Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej bi se želela zahvaliti poročevalkama eh, in čestitati gospe Gebhardt za rojstni dan. Eh, hvala tudi za odlično izmenjavo eh, mnen v pripravi tega poročila. Govorimo o področju, ki je pomembno za Evropsko unijo in to se dotika tudi kulture. Nekako zaskrbljujoče je, da ne moremo dostopati do kulture brezplačno in tako neposredno, kot bi si želeli. In zato je naša naloga, da eh, se vprašamo o tem, kakšne so posledice naših odločitev. Eh, vprašanje je, če je pametno, da opuščamo vprašanje eh, oziroma načelo teritorijalnosti in če si lahko privoščimo, da nek umetnik ne dobi nobenega plačila, tudi če se njegova dela predvajajo ali izvajajo. Eh, potrebno je eh, uresničiti našo odgovornost in zagotoviti kakovost in obstanek kulturne ustvarjalnosti v Evropi. Hvala. Dank, Najlepša hvala, kolegica Rozier. Naslednja je kolegica Klun. Hvala, predsedujoči. Govorim kot poročevalka v senci odbora za promet in turizem digitalizacija, interoperabilnost, pametni eh, prometni sistemi, vse to je ključ do učinkovitega prometa za potrošnike, za potnike, za podjetja, pa naj gre za MSP-je, zakonska podjetja ali večja podjetja. Uh, za kogarkoli, ki eh, premika blago in storitve po Evropi. Digitalne storitve lahko okrepijo obstoječe zmogljivosti in prispevajo k bolj učinkovitemu poslovanju, hkrati pa to vodi tudi ustvarjanje delovnih mest. In vse to je koristno pri soočanju z izzivi in tudi pri odpravi birokratskih ovir. Eh, moramo uvesti elektronsko carinjenje, ko vozniki tovornako ne bodo imeli kar naprej opravka s papirologijo in obrazci. Eh, to je enostavno preveč obremenjujoče in eh, povzroča preveč stroškov ter zmanjšuje konkurenčnost in potencial za ustvarjanje delovnih mest. Tudi na področju turizma moramo priti do točke, Predsedujoči je prekinil govornico. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Jakon Sari. Najlepša hvala, predsedujoči. Mislim, da sta obe poročevalki zelo podrobno obravnavali preča vprašanja in zelo me zanima, kakšni bodo komentarji komisije na vse, kar je bilo rečeno danes. Mislim, da moramo nadaljevati z raziskavami, z odprtimi raziskavami, kar zadeva učinke digitalnega gospodarstva na kulturo, na uh, realno gospodarstvo, na načine poslovanja. Uh, Eh, to je zelo pomembno, kajti le na ta način bomo lahko preprečili nekatere negativne učinke, ki bi lahko izhajali iz digitalnega gospodarstva. Potrebujemo dobre tehnične standarde za nadzor in spremljanje digitalnega trga. Eh, potrebno je obravnavati vprašanje množičnih podatkov, algoritmov, hkrati pa je nujno tudi spodbujati zaupanje. Zaupanje je ključno, kajti le na ta način bomo lahko izkoristili to tehnološko revolucijo. Najlepša hvala, kolegica Jakonsari. Naslednja je za minuto kolegica Koraca Belt. Najlepša hvala, predsedujoči. Dokončanje enotnega trga je najboljša pot do rasti in zaposlovanja. Bodimo pogumni in sprejmimo spremembe. Zazemati se moramo za odprt in globalni internet. Spustiti moramo obstoječe sile in spodbuditi zaupanje ter odpraviti obstoječe ovire in meje potrošniki ne bi smeli dvakrat plačevati za isto storitev, ne glede na to, kje živijo v Evropi. Poleg tega našim MSMP-jem ne, bi ne bi bilo potrebno upoštevati 28 naborov pravil, dovolj je en digitalni trg podpiram to poročilo, ker se eh, loteva tudi protekcionizma. Evropa bo postala konkurenčna s sodobnimi enotnimi pravili in ne s tem, ko bo izključevala druge. Naša težava je fragmentacija, ne inovacije. Ne smemo zaustavljati ekonomije delitve, ampak zagotoviti preglednost. Prost pretok podatkov pa je ravno tako pomemben kot vse ostale svoboščine. Eh, veljati, veljati morajo enaka pravila na spletu in izven spleta. Če bi hitro dosegli dogovor o varnem pristanu, bi uspeli zapolniti pravno vrzel in časa nam zmanjkuje. Najlepša hvala, gospa Koraca Bild. Za eno minuto, kolega Zorinjo. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, gospod komisar, Evropska unija mora ustvariti enoten trg, ki se bo odzival na e, digitalizacijo. Poleg tega pa potrebujemo tudi osnovo za evropsko digitalno identiteto, tako da bomo lahko širili eh, vrednote, ki jih zagovarjamo, svobodo izražanja, e, svobodno poslovanje, prost pretok storitev in e, blaga, zaščita zasebnosti ter uh, eh, ustrezna obravnava varnosti. To je del naše dediščine, ki jo moramo pretvoriti v digitalno unijo. To poročilo je dober prispevek na poti, po kateri potujemo. Hvala poročevalkama in čestitke za odlično upravljeno delo. Eh, bolj evropski pečat moramo dati digitalnemu trgu, eh, ki ustvarja nove priložnosti za rast in za poslovanje. Potrebno je tudi zagotoviti prekvalifikacijo delavcev, zagotoviti je potrebno raziskave in tehnološki razvoj. Gre za eh, agendo, ki prinaša veliko zagona in zato je ne smemo opuščati. Najlepša hvala, kolega Zorinjo. Zdaj pa prihajamo do postopka pritegnite pozornost predsednika. Kolegi in kolegice, 20 vas je prosilo za besedo. Nekaj imam tudi pisnih prispevkov kolegov, ki so prišli šele ob koncu razprave. E, čas je omejen, zato bomo sprejeli šest kolegov in spregovorili bodo tisti, ki še niso sodelovali v razpravi in tisti, ki so bili vse čas razprave prisotni. Prva je gospa Šojdrova najlepša hvala gospod predsedujoči kolegi in kolegice digitalni trg kot je bilo že omenjeno prinaša ogromno priložnosti za razvoj gospodarstva kulture in storitev. Evropska unija in Evropska komisija morata vzpostaviti zakonodajni okvir, eh, kakršnega predlaga to poročilo. Poleg tega pa poročilo vsebuje tudi nekatere specifične prednostne naloge. Sama bi izpostavila dvoje. Veseli me, da se je komisija osredotočila na varovanje avtorskih pravic. Dostop do vsebine je pravica potrošnikov, vendar pa potrošniki imajo pravico tudi do kakovosti. Ne, da eh, brez avtorskih pravic ta, eh, To ni mogoče. Drug vidik pa je zaščita mladoletnikov. Splet je koristna storitev, eh, ki pa je hkrati lahko tudi nevarna. Zato je zaščita otrok pred eh, zlorabo preko spleta eh, nekaj, kar je tudi ključni element v zakonodajnih predlogih, ki jih bo predložila komisija. Najlepša hvala. Naslednji je kolega Blanko Lopes. Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Digitalizacija je preplavila vse. Evropa bi morala izkoristiti ves potencial, ki ga prinaša di digitalna družba. Vsebino je treba še enkrat preveriti, odpraviti je treba geografsko blokiranje, kot smo storili tudi pri gostovanju. Potem moramo tudi porazdeliti vse širokopasovne spektre, poskrbiti moramo za varno, zanesljivo omrežje za internet stvari, Podpreti moramo MSP-je, da bodo lahko tudi ti čim bolje izkoristili digitalizacijo. Zaščititi moramo tudi naše avtorje, kulturno proizvodnjo in tako naprej. Sicer bomo težko govorili o Evropi. Mislim, da se nam ponuja priložnost in Evropa je res ne sme izpustiti iz rok. Hvala. Najlepša hvala, gospod Blanko Lopes. Naslednja je gospod Tomašič. Hvala lepa. Hvala lepa potencial, ki ga prinaša enotni trg, je res ogromen. Razvoj trgovine, nova delovna mesta, bolj učinkovita in sodobna uprava. Pa nekatere koristi, do katerih bi se lahko dokopali. Potrebujemo dodatno podporo inovacijam in naložbam v tehnologijo, samo tako bomo lahko izpolnili cilje. Ne dvomim pa, da nam bo seveda uspelo sprejeti prave odločitve. Predvsem morajo politiki razumeti, da je treba zmanjšati regulativni okvir, ko gre za rast in za poslovanje. Rada bi vas opozorila še na eno razsežnost, na kriminal. Kriminal tudi postaja vedno bolj digitaliziran. Digitalna prodaja orožja, narkotikov, mamil, in tako naprej. Izkoriščajo se tudi novi mediji za širjenje raznolikih terorističnih in kriminalnih organizacij. To so že splošno razširjeni pojavi. Oblikovanje digitalnega trga je zelo pomembno tudi z vidika boja proti kriminalnim združbam. Naše metode boja se morajo seveda ustrezno razvijati. Ne smemo pa zapasti v mišljenje, da lahko s temi ukrepi zgolj zoprstavimo svoje dejavnosti kriminalu. Paziti moramo, da ne omejujemo pravic potrošnikov. Hvala, kolega Rupe. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Najlepša hvala, predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice. Resolucija Evropskega parlamenta o strategiji eh, enotnega trga Eh, to besedilo vsebuje številne eh, dobrodošle formulacije, govora je o zaposlovanju, o razvoju trgovine, o ponostavitvi DDV, vse to je zelo pomembno, ampak naj vas upozorim na to, kar manjka v poročilu. Ni govora o negativnih učinkih digitalizacije trga. Tu imam v mislih eh, izginevanje lokalnih trgov, slabšo kakovost in če se bomo osredotočali samo na DDV, bo prišlo do negativnih učinkov na druge področja življenja. Gre seveda po eni strani za naravne posledice globalizacije, marsikdo bo tako trdil in deloma ima prav, ampak če govorimo o eh, enotnem trgu in o strategiji digitalnega trga, moramo razmišljati eh, o tem, kako spodbuditi, da bodo ljudje kupovali na spletu, eh, Hkrati pa se morajo pri tem zavedati, kakšne posledice bo to imelo za male prodajalce. Hvala. Dank, Hvala, kolega Rope. Kolega Šogor je naslednji. The segmented European landscape in the field of razdrobljen eh, trg na področju digitalnih storitev in vsebin. Vse to kaže, kako daleč smo od ciljev, ki smo si jih zadali za digitalni trg 21. stoletja. Na trgu je polno selektivnih praks, neupravičenega geografskega blokiranja, diskriminacije na področju države izvora in vse to bistveno posega v konkurenčnost. Posledično evropski potrošniki še vedno Eh, ne morejo eh, uporabljati eh, enakih storitev kot sosedje v drugih državah ali kot bi jih lahko, če bi prestopili mejo. Veseli me, da poročilo izpostavlja gospodarske koristi ter druge koristi odpiranja teh trgov. Uh, To bi vodilo v bolj večjezično Evropo, v boljšo kulturno izmenjavo. Eh, zlasti pa je to pomembno tudi za manjšine, katerih preživetje je pogosto odvisno od dostopnosti kulturnih vsebini sosednjih držav. Najlepša hvala. Hvala, kolega Šogor. Za zaključek pa še kolegica Grapini. Domnule președinte, domnule comisar, doresc în primul rând să felicit raport. Gospod komisar, kolegi in kolegice, najprej bi želela čestitati poročevalkama in vsem tistim, ki so prispevali k pripravi poročila. Več kot 2000 predlogov sprememb je dokaz zanimanja za to poročilo. Digitalni trg je ključnega pomena in eh, harmonizacija zakonodaje bo zgolj koristila vsem potrošnikom in uporabnikom. Potrebno je odpraviti ovire in zagotoviti več MSP-jev v tem sektorju. Marsika je potrebno še postoriti. Eh, govora je o več 100 milijonih evrov, ki jih lahko prinese rast tega sektorja. Želim si eh, večjega ravnovesja med razvojem digitalnega trga in zaščito potrošnikov. Nažalost pa obstajajo velike razlike, kar zadeva povezovanje in zmogljivosti v posameznih eh, regij. Glasovala bom za to poročilo, ker eh, bo spodbudilo tudi naložbe v digitalno gospodarstvo v Evropi. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Grapini. S tem smo zaključili s postopkom pritegnite pozornost eh, govornika. Za zaključek razprave najprej dajem besedo komisarju Ansipu. Hvala lepa, eh, gospod predsedojoči, eh, spoštovane poslanke in poslanci. Rad bi se vam vsem zahvalil za to zelo plodno razpravo. V Evropi smo uspeli ustvariti eh, notranji trg v fizičnem eh, smislu. Odpravili smo vse tiste ovire, ki so eh, predstavljale meje med našimi državami, ampak digitalnega notranjega trga nimamo in sicer zaradi. In posledica je tudi to, da, ampak dejstvo je, da je naše gospodarstvo vsak dan bolj digitalno in potem vidimo, kako se ovire vračajo. In Vse te ovire so vsako jutro više in više. Nujno moramo ukrepati, to je čutiti tudi v Evropskem parlamentu in eh, tudi v Evropske komisiji čutimo, da je to nujno. Eh, preteklega decembra smo podali dva predloga. Omogočiti moramo digitalni dostop do, eh, dostop do digitalnih vsebin za naše eh, državljane in zato smo izdelili tudi predlog o prenosljivosti. Drugi predlog pa se nanaša na pogodbena pravila na digitalnem področju države imajo potencijalno 56 različnih predpisov in mi smo predlagali, da bi imeli dve, dve različni, dva, dva različna eh, predpisa, ki se nanašata na eh, spletno prodajo digitalnih osebin in pa um, ki se nanašajo na materialne nosince. Eh, februarja bomo izdelali predlog o 700 MHz in marca bomo lahko izdelali tudi oziroma predložili pre, prvi predlog o industrijah Torej, predstavili bomo naš industrijski svežen in eh, ta se bo eh, ukvarjal tudi z eh, prioritarnimi standardi IKT e in z oblakom. Aprila bomo, upam, predstavili tudi nov e-vlada akcijski načrt. Potem bomo izdelali tudi predlog o sodelovanju med potrošniki. Predstavili bomo tudi predloge glede geoblokiranja. Junija bomo predložili drugi predlog o avtorskih pravicah. Šlo bo za to, da bi izboljšali čezmejni dostop do digitalnih vsebin. Ukvarjali pa se bomo tudi sa knjižnicami, za izjemami za izobraževanje, za um, uh, invalidi in tako naprej. Junija bomo predložili predlog o pregledu uh, Eh, direktive o satelitskih in kabelskih dostopih, potem tudi eh, se bomo ukvarjali eh, z predpisi, ki se nanašajo na reforme avtorskih pravic. Potem se bomo ukvarjali tudi z vsebinami na spletu. Junija in julija bomo predložili predloge o kibernetski varnosti, o reformi telekomskih predpisov, šlo bo tudi za infrastrukturo novembra bomo govorili o prostem pretoku podatkov, pregledali bomo direktivo o e-zasebnosti in pa IVT režimu in decembra upam, da ne bomo izdelali novih predlogov glede nove strategije za digitalni trg. Veselim se plodnega sodelovanja za vami pri ustvarjanju digitalnega enotnega trga za Evropo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar Ansip. Sedaj pa dobite za konco besedo še poročevalca. Poročevalki najprej bo dobila besedo gospa Kalas. Hvala lepa. Vsem se vam zahvaljujem za to razpravo. Mislim, da je zelo pomembno, da je bilo vključenih toliko odborov v zapis tega poročila. Dobro je, da ste uh, bili številni vključeni uh, v to in da ste v številni izrazili svoje skrbi in da so odbori podali svoje mnenja. Dovolite, da se dotaknem nekaj točk, o katerih ste govorili. Prvič, mislim, da bi morali vsi razumeti, da internet ni velik nakupovalni centar, zelo je večplasten, ta se nanaša na kulturno raznolikost, inovacijo, raziskave. E-trgovina je pomembna, ampak ne gre zgolj za to. Nekateri člani ste se prateževali, da nekatere teme v poročilu niso dovolj povdarjale, ampak mislim, da je bilo pomembno to, da smo dosegli ravnotežje, tako da smo pokrili vse teme in da smo dosegli ravnoteže v poročilu. Nekateri ste izrazili skrb glede enotnega načela, kar se tiče zaščite podatkov. Mislim, da ima to pozitivni učinek, ker ti podatki niso samo v eni veliki podatkovni bazi, ampak imamo več podobnih majhnih podatkovnih baz, ki med seboj komunicirajo. To je pomembno. To je tako, kako bi morale zadeve delovati v digitalni dobi, namreč, da so ljudje pristojni za svoje podatke, ko komunicirajo z javnimi oblastmi. In še nekaj je pomembno, uporabniki in državljani morajo biti v srcu sistema in morajo imeti nadzor. Sedaj, eh, ko se spremenja gospodirja, se spremenjajo tudi pravila glede zaposlovanja, ampak to ima tudi pozitivne učinke. Ljudje so bolj avtonomni, ne delajo pod nadzorom nekoga, ampak delajo sami zase. In to je nekaj pozitivnega, kar bi morali tudi sprejeti. Vsem se vam zahvaljujem in veseli, veselim se sodelovanja. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Kalas. Sedaj pa kolegica Gebhardt. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Hvala lepa za čestitke, ki sem jih prejela. Mislim, da smo na začetku eh, poti do digitalnega notranjega trga. Pred nami je še dolga pot. Zahvaljujem se Evropske komisiji za to, da nas je obvestila o korakih, ki nas čakajo. To je dobro in prav. Spoštovane kolegice in kolegi, nekaj nam mora biti vedno znova jasno. Želimo, ne želimo, da bi enotni digitalni trg eh, bil samemu sebi namen. Želimo enotni digitalni trg, ki je namenjen državljankam in državljanom. Pa ne bodo to eh, kulturni delavci, ne bodo to potrošniki ali pa naj bodo to delodajalci ali delojemalci, ali pa naj bodo to ponudniki storitev. In to moramo imeti vedno pred očmi. Moramo narediti najbolje, kar je možno in biti moramo uspešni, zato da bomo kos eh, globalne konkurenci na digitalnem trgu in zato da bomo izkoristili možnosti, ki jih potrebujemo, tako da bomo dosegli dobro in razumno rast in da bomo ustvarili dobro delovna mesta v Evropski uniji. To je to, kar moramo ustvariti, to je to, kar eh, moramo doseči. Zato pa moramo biti uh, ambiciozni, še ambicioznejši kot Evropska komisija. To uh, so pokazali že nekateri kolegi in skupaj bomo delali na tem, da se bo to res tudi zgodilo. In ob zaključku dovolite še eno pripombo, da ne bomo ustvarili napačnega vtisa. Gospod Družinski, se je hvalila eh, glede visokega števila predlagov sprememb, ki jih je unesla tako v odboru kot tu na plenarnem zasedanju. To je res. To, da ko delamo, to, da pri uh, delu na poročilu ni bila prisotna, na niti enem sestanku je ni bilo ali pa eh, kakšnega njenega kolega. In ne želim, da se ustvari napačen vtis, kot da bi delala na tem poročilu, ko to ni res. Hvala lepa, kolegica Gepard. Razprava je s tem zaključena.